ljudje delajo. Zato bi moralo biti to zelo visoko na našem oziroma na mojem dnevnem redu. Hvala lepa, gospod komisar. Hvaležni smo tistim, ki so sprožili to razpravo. In upajmo, da se bodo stvari spremenile. Razprava je zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa je vprašanje, za ustni odgovor za razplavo in sicer gre za spletne igre na srečo in nedavne sodbe sodišče Evropske skupnosti. Prvi dobi besedo gospod Malcolm Harbour. Izvolite, Janki. Uh, gospod predsedojoči, ali vas lahko prosim, da počakate eno minuto, da se nam pridruži tudi komisar? consultation. Uh, uh, Gospod predsedujoči, Govorim o imenu odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov. Najprej bi rad pozdravil prvi krat novega komisarja, gospoda Mišela Barnjaja. Premaknil se je eh, se sedeža zadaj na sedež sprede v dveh dneh. Zelo smo veseli, da ste z nami, gospod komisar. V imenu svojega odbora bi rad povedal, da sem vesel, da imam priložnost, da spregovorim o tem vprašanju, kajti skrbi me razvoj spletnih igr na srečo in pa razvoj tega sektorja na splošno. Tu vladajo številne negotovosti glede celotnega zakonodajnega režima na notranjem trgu. Upam, da bo to točka, ki se bo uvrstila na sam vrh vašega dnevnega reda, čeprav se zavedam, da je vaš dnevni red zelo poln. Naš eh, odbor se je intenzivno ukvarjal s tem uh, vprašanjem in izdelili smo številne analize na lastno pobudo v zvezi s tem vprašanjem. In uh, kasneje bo spregovorila tudi kolegica o tem. Torej, ta tema nas izredno zanima. Kot veste, gospod komisar, so se tudi države članice na ravni sveta redno srečevale v različnih delovnih skupinah in razpravljali o tem, kako bi rešili ta problem, kajti ta sektor raste. Ehm, in sicer so govorili o razmerah na lastnem trgu. Na začetku bi rad povedal, da to vprašanje ne preprečuje liberalizacije trga iger na sreče to ni pobuda v to smer, ampak dejstvo ostaja, kot veste, da so spletne igre na srečo vedno bolj popularne. To pa izvaja pritisk tudi na nacionalne monopole in pa na obstoječe scheme, ki jih morda nadzorujejo države ali pa posedujejo države. In to prenaša tudi velike dohodke, vsekakor pa je to vprašanje velike skrb držav članic. Rad bi povedal sledeče. V povezavi z delom, ki poteka, pa imamo tudi številne sodbe Evropskega sodišča. Poznate podrobnosti in kolegi bodo o tem govorili kasneje, sam se v to ne bom spuščal, ampak za našega vidika je tako, da vladajo neskla, neskladja se strani Evropskega sodišča in to nam ne pomaga. To zadevo naredi še zapletenejšo, kot je bila prej. Vemo tudi, da so, da so vaše službe uvedle številne postopke za eh, preverjanje kršitev. In tukaj gre za vprašanje eh, svobode ponudnikov storitev, da izberajo sedež v neko drugi državi članici. To pa pomeni, da je napočil pravi trenutek, da Evropska komisija zbere te informacije, da si pogleda, kako tečajo ti postopki za preverjanje eh, kršitev, da si pogleda sodbe Evropskega sodišča in da razmisli o pojasnitvi in pa o strategiji, kako bi naredili korake naprej začnite za neskladnosti, kajti za vidika zaščite potrošnikov morajo tudi zakonodaj, zakonodajalce vedeti, kje so oziroma kakšen je položaj na področju spletnih iger na srečo. To področje je možno in ga je tudi potrebno urediti. Potrebujemo nadzor za to, da bi preprečevali naprimer odvisnost od eh, spletnih iger na srečo. Tukaj pa gre seveda tudi za problem goljufij. Tudi o, o tem smo v našem odboru zelo intenzivno razpravljali. To je torej vprašanje zaščite potrošnikov, hkrati pa je to tudi vprašanje skladnosti notranjega trga. Mislim, da moramo spoštovati tudi naše državljane in pa dejstvo, da številni želijo dostop do spletnih iger na srečo. Seveda tega ne želimo preprečiti, to bi bilo pravzaprav praktično ne možno. Ampak eh, vladajo neskladnosti. V nekaterih državah je nezakonito sodelovati pri eh, spletnih igrah na srečo, medtem ko je to možno v drugih državah članicah. Potem je tu še ena neskladnost, naprimer britanski državljan, ki spletno dostopa do britanske igre s Španije, zmaga, naprimer, potem pa uh, je nezakonito, da bi se mu to izplačalo, ker je v Španiji. To so torej tiste neskladnosti, ki jih moramo rešiti upred našim državljanom in potrošnikom. Torej, to je vsebina tega vprašanja, gospod komisar. Slišali boste še številne dobre prispevke eh, strani mojih kolegov. Uh, ampak upam oziroma prepričan sem, da bo to postala vaša prioriteta v vaši novi vlogi. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Beseda je vaša. Beaucoup, euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Veste, veliko veselje mi je, da le 48 ur po tem, ko je bila potrjena nova komisija, lahko spregovorim tukaj pred vami in še zlasti bi se rad obrnil na člane odbora za notranji trg in jim povedal, da pač bom sedaj še naprej sodeloval z vami, ampak na drugačen način, čeprav v istem duhu. No, tri odgovori bi bili na vrsti sedaj, ko sem vas pozorno poslušal. Najprej, komisija je seveda začela s postopki ugotavljanja kršitve v določenih državah članicah glede eh, čezmejnega ponujanja igr na srečo. Ugotovili smo štiri države, ki kršijo eh, zakonodajo na tem področju, Francija, Mačarska, Italija in Ma Danska. Eh, In seveda bo komisija vplivala na te države, zato da bodo rešili, rešile probleme, ki izhajajo iz teh kršitev. Postopek je še v teku, tako da bomo še videli, kako se bo to razvijalo. Potem drugič, sodišče Evropskih skupnosti je izdalo svojo sodbo v portugalskem primeru na portugalskem izvajajo velik nadzor nad potekom igr na srečo in ta sodba ne bo bistveno spremenila naše obravnave kršitev na tem področju. Vse bo namreč potekalo ob upoštevanju dokazov, ki jih bomo pridobili od posameznih držav članic. Sodba sodišča tudi zahteva, da more bitne omejitve za čezmejno ponujanje teh storitev morajo biti utemeljene, hkrati pa morajo biti sorazmirne ter se uporabljati brez diskriminacije. Tako da v tem primeru kaza sodišče v bistvu daje večjo svobodo pri uveljavljanju omejitev in predvsem Je treba tudi povedati, da je ta primer portugalski primer, ki odseva zelo dolgo zgodovino in tradicijo te države na področju igr na srečo. In potem še tretjič. Nimo, komisija nima neke alternativne možnosti eh, poleg postopka ugotavljanja kršitev. Eh, Moram pa povedati, da ugotavljam, da države članice niso vodile posvetovanj v zvezi s tem vprašanjem, razen v letu 2006, kadar se je že govorilo o preprečevanju čezmejnega ponujanja teh storitev. Vem, da je parlament na pobudo gospe Šaldermöze um, pripravil predlog In delo, ki ga je, ki ga je pripravil parlament, je gotovo dobro izhodišče, da se začne razprava o tem vprašanju, ki je očitno zelo kompleksno. Tako da bomo še podrobno proučevali razloge, zaradi katerih lahko države članice omejijo te igre. Predvsem bomo pri tem upoštevali morebitne družbene vidike, ki jih ponujanje takih igr. Um, predpostavlja. In sedaj bi želel še nekaj izpostaviti. Nameravamo, namre, nameraval bo, nameravam predlagati, da se pripravi zelena knjiga o tem vprašanju in tako um, vam lahko zagotovim sodelovanje komisije na tem področju. Komisar. Gospod Švab, za dve minuti. Gospod predsedajoči, gospod komisar, v imenu Evropske ljudske stranke bi rad izrazil veselje, da ste komisar tako jasno povdarili, da boste ciljno preverjali sodno prakso, naprimer eh, glede eh, portugalskega primera, preverili pa boste tudi stanje v delovni skupini iz sveta in poiskali odgovore na rastoči sektor spletnih igr na srečo. Če mi dovolite, bi rad povedal, da sem sodbo v imenu Santa Casa razumel tako, da je Evropsko sodišče državam članicam dajalo, da trg spletnih igr ni tak kot drugi trgi, ampak ne glede na to, morajo države članice se dogovoriti za splošno veljavne skupne predpise. In svet se tega dosedanje konstruktivno lotil. Zato mislim, da bi morala Evropska komisija in eh, parlament eh, tukaj sodelovati. Dovolite še dve misli v zvezi z argumentacijo držav članic, kar se tiče zaščite potrošnikov in eh, Tukaj me nekaj ne prepriča. Tudi v zvezi s Santa Kazo in Ligo Portugizo države članice trdijo, da na področju spletnih iger na srečo samo države članice lahko izvajajo cilje zaščite potrošnikov in se borijo proti spremljajočemu kriminalu. Kolegice in kolegi, iz tega pa izhaja situacija, da pri, no, pri, pri še bolj tragičnih eh, primerih kriminala na spletu, je lahko Evropa še manj sposobna za preprečevanje uh, kršitev. Ampak po mojem mnenju to ni res. Na trgu spletnih igr na srečo bomo dosegli rešitev samo, če bomo uvedli čezmejne enotne predpise. In to je v interesu držav članic. Te lahko sicer ohranijo svoje tradicionalne strukture, ampak v interesu potrošnikov in potrošnic je, da eh, to postane središče eh, našega interesa tudi na evropski ravni. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Evelin Gepard za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa za vaše informacije, ki pa me niso posem zadovoljile, moram povedati. Predhodna komisija si je zastavila jasen cilj, namreč liberalizacijo trga igr na srečo. Evropski parlament je vedno znova jasno dejal, da to ni pravilni pristop. In zato je Evropski parlament, naprimer v direktivi o storitvah, izločil igre na srečo iz predmeta tiste direktive, kajti parlament je dejal, da to niso normalne storitve. Tukaj moramo poskrbeti za zaščito državljanov in pa poskrbeti moramo za zaščito pred organiziranim kriminalom. Dajali pa smo, da potrebujemo tudi jasna pravila. Ne glede na to, pa Evropska komisija še vedno sproža eh, postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam. Komisija bi morala s tem prenehati, kajti komisija je vedno znova izgubila pred Evropskim sodiščem. To je treba uvideti. Zato bi pozdravila, če bi tudi izvajali to, kar ste ravno povedali, gospod Brni. Namreč, da potrebujemo nov pristop na tem področju, kajti dosedanji način ni primeren način. Gospod um, Malcolm Harbour, vam bi povedala sledeče. Sodbe Evropskega sodišča so zelo. Dosledne niso nasprotujoče si, vedno znova so povedale, da imajo države članice pravico, da uvajajo jasna pravila zato, da bi zaščitili državljane, da bi okrepili oziroma lahko tudi nadzirali zaščito pred organiziranim kriminalom in da niso prisiljene k temu, da se ta trg odpre in da niso prisiljene k temu, da dopustijo tržne udeležence iz drugih držav članic in da je treba poskrbeti za učinkoviti nadzor. In to je tudi to, kar pričakujemo od Evropske komisije. Namreč, da to vendarle končno razume in tudi temu ustrezno ukrepa. Zlasti moramo razmisliti o spletnih igrah na srečo, kajti te igre ne poznajo maja, ne poznajo ovir in državljani imajo dostop do teh igr. In potem moramo dejansko razmisliti tudi o tem, kakšne naj bodo kontrole, kakšne naj bodo pravila na tem področju zato, da bomo spoštovali lahko tudi zaščito državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Jürgen Kreuzmann za tri minute. Gospod predsedojoči, gospod komisar. Tukaj se zahteva, da bi še naprej razvili notranji trg, da bi ga poenotili. To pa pomeni, da potrebujemo tudi enotna pravila. In tema spletnih igr na srečo ima tri vidike, ki jih je potrebno upoštevati pri razpravi. Zaščititi moramo interese državljanov in potrošnikov, ukrepati moramo proti organiziranemu kriminalu in odvrniti moramo škodo za potrošnike imamo rezolucijo Evropskega parlamenta o neoporečnosti spletnih igr na srečo in tam smo vse te vidike povdarili. Podpiramo resolucijo Evropskega parlamenta za 10. marca 2009 in zauzimamo se za neoporečen spletnih igr na srečo. Potem pa so sledile sodbe eh, eh, Evropskega sodišča in v skladu s tem so države članice tukaj svobodne in to lahko samostojno urajajo. In resolucija z 10. marca to tudi povdarja. Nacionalno urajanje je bolj primerno sredstvo za boj proti kriminalu, kot pa če bi vse to posem preprečili. Toda, mislim, da lahko eh, trge spletnih igr na srečo na nacionalni ravni bolje urajamo in tako bomo bolje preprečevali pranje denarja in eh, druge vrste kriminala ne moremo vse urejati v skladu z konceptom notranjega trga, zlasti ne, če gre za zaščito mladih in pa odvisnih od igre. Spletne igre na srečo ponujajo možnosti za goljufije, za vnaprejšnje dogovarjanje rezultatov, za kartele in tako naprej. Zlasti nezakonite športne stave iz tretjih držav so problem, kajti tu je skoraj da nemogoče nadzirati. Dobičke je treba izkoristiti v prid družbi, zato da bi podpirali šport in to najbolje urajamo na nacionalni ravni. Kontinuirano financiranje, naprimer kulture, pa tudi eh, prostočasnih športnih dejavnosti, To, pomen, to so razlogi za to, da je treba te igre tudi dovoliti. Seveda pa je treba opozoriti tudi na nevarnosti, ki so s tem povezane in se proti tem tudi boriti. Obstajajo nevarnosti, ki jih potrošniki še ne poznajo in zato je treba to vrzel nujno zapolniti. V tej povezavi je pomembno tudi sledeče. Države članice morajo svoje naloge tudi izvajati nadzor trga je ključna beseda tudi pri spletnih igrah na srečo. Če se v Evropskem parlamentu strinjamo o tem, da morajo države članice imeti pravico do tega, da ta trg urejajo v skladu s svojo tradicijo, potem je treba zagotoviti tudi to, da uvedajo učinkoviti nadzor in pa nadzor nad trgom. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa, gospa Rule, za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Pravzaprav je bilo že veliko povedano in nimam več veliko dodati. Naša politična skupina posem podpira resolucijo Evropskega parlamenta. Tudi mi dvomimo o tem, da so bile sodbe Evropskega sodišča neskladne. Po mojem mnenju so bile zelo dosledne in podpiram dejstvo, da želite odpreti razpravo za državami članicami. Po mojem mnenju bi bilo posvetovanje mnogo boljše kot pa postopek ugotavljanja kršitev. Zelo dobro, da so to ureje na nacionalni ravni, kajti na ta način bomo našli dobre rešitve za eh, potrošnike in državljane. Hvala lepa. Um, Najlepša hvala. Mislim, da imamo tukaj neko napako. Tukaj piše Sally Roberts, ampak mislim, da je naslednji gospod Kirkhope. Gospod predsedujoči, gospod komisar, govorim kot uh, eh, nekdani minister uh, Združenega kraljestva, ki, uh, kjer sem bil odgovoren tudi za igre na srečo. Ko govorimo o Evropi svobodne trgovine, o Evropi, ki odpira trge in odpravlja ovire na trgu, vse to seveda zelo podpiram. In nekateri kolegi, ki tukaj pozivajo k bolj odprti Evropi, so uh, isti ljudje, ki zagovarjajo tudi ohranjanje monopolov na določenih sektorjih. Uh, In monopoli seveda bolje nadzorujejo in obravnavajo problem igr na srečo in to je zelo zanimivo. Eh, veliko podatkov eh, podpira ta, eh, to težno. Monopoli seveda ponujajo več denarja za nacionalne vlade in strukture, ampak uh, Ni nobenega razloga, zakaj zasebni ponudniki eh, igr na srečo eh, ne bi smeli možnosti delovati v več državah in nobenega razloga ni, zakaj ne bi enotna pravila pod celotni Evropi omogočila enake ravni zaščite kot katerakoli nacionalna zakonodaja. In medtem, ko čakamo na končno rešitev, eh, dobivamo vedno nove sodbe Evropskega sodišča. Verjetno so v Luksemburgu tega počasi že siti, ampak kar zadeva tišino strani komisije, zdi se mi, da je zdaj pravi trenutek za ukrepanje. Potrebno je eh, končati s to upravno negotovostjo. Mislim, da je pomembno, da eh, parlament signalizira, da je pripravljen pripravljen lotiti se tega problema in eh, da se tudi svet in komisija temu ne moreta izogniti. In upamo, da bo nova komisija tukaj prinesla nov zagon. Eh, zaupam komisarju Barnjeju, upam, da bo upošteval na svete, ki jih dobiva in upam, da bo poskrbel za to, da bo do spletne igre na srečo postale zakonit del eh, notranjega trga s seveda zavezujočimi pravili. Najlepša hvala, gospod Dejong. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Igre na srečo um, so področje, kjer na nizozemskem velja, da vedno izgubiš. Ravno tako pa so številni ljudje od igr na srečo odvisni. Uh, Nekateri imajo zelo uh, romantično podobo o tem poslu, ampak moram jih razočarati, da gre tukaj za posel, v katerem se obračajo milijarde in kjer je pogosto upleten tudi kriminal. Na nizozemskem. Uh, imamo uh, ta trg zelo urejen, vendar pa na spletu postanejo igre na srečo bistveno bolj dostopne. Na tem področju si ne smemo prizadevati za svoboden trg, ampak moramo spodbuditi države članice k sprejemanju ukrepov, ki bodo igre na srečo omejili. Mislim, da tu ustno vprašanje izkazuje precejšno tržno usmerjenost. Uh, Ne vem, če lahko govorimo o odgovornem ravnanju, ko gre za spletne igre na srečo. Mislim, da je te potrebno kar najbolj omejiti. Evropsko sodišče ugotavlja, da ima države člane pravico tukaj ukrepati in intervenirati. In zato pozivam komisijo, da ne zniža ravni zaščite, ki jo lahko omogočijo države članice, ampak da zagotovimo, da bodo države članice ponujale zaščito na kar najvišji ravni. Ravno tako pa je potrebno spodbujati tudi dialog z državami članicami za zagotavljanje kar najboljše zaščite. Najlepša hvala, gospod Paška. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegi in kolegice. Kar zadeva spletne igre na srečo, bi rad upozoril na dve področji. Mislim, da je eh, tukaj veliko nerazrešenih problemov. Poskušamo doseči, da bi bila komunikacija med ljudmi kar najbolj eh, odprta, da eh, bi imeli vsi svoboden dostop do interneta in Evropski parlament je v svoji resoluciji z marca 2006 zahteval, da eh, so starši tisti, ki nosijo odgovornost za igre na srečo pri mladoletnikih. Ampak sprašujem se, kakšen nesmisel je to, kdo ustvarja pravila na tem področju, eh, starši ali drugi? Mislim, da smo mi tisti, ki tukaj nosimo odgovornost za poslovne modele. Mi smo tisti, ki oblikujemo zakonodajo, ki oblikujemo zakonodajni okvir. Vlade in parlamenti eh, so tisti, ki so odgovorni za zaščito mladoletnikov, kar se deva igre na srečo. V času pornografije in uh, eh, igr na srečo, ki prihajajo v naše domove v tridimenzionalnih podobah, starši zelo težko zaščitijo svoje otroke in zato sem prepričan, da uh, komisija in pa tudi Evropski parlament tukaj nosi ta odgovornost. Ustvariti moramo ustrezen ukre, uh, okvir in uh, misliti moramo ne na podjetja, ampak na volilce. Potem naslednji problem, nadzor nad finančnimi tokovi. V posameznih državah članicah se finančna sredstva iz igr na srečo uporabljajo za financiranje izobraževanja, kulture in športa. E, če pa ti finančni tokovi tečejo na Bahame ali v druge davčne oaze, potem e, ne vem, če ta denar kdaj najde pot do uh, kulture ali športa v naših državah. Podobno velja za spletne igre. Tam se dobički uporabljajo v drugih državah, ne tam, kjer uh, sedijo igralci teh igr. Zato mislim, da je pravi čas, da se komisija zbudi in začne delati na tem, da bi ustvarila ustrezne okvirne pogoje za to dejavnost. Vzpostaviti moramo pogoje, ki ne bodo ogrožali zdravja in e, mladoletnih oseb e, in ki bodo zagotavljali, da se sredstva, ki se stekajo iz dobičkov, ne bodo izgubljale. Najlepša hvala, gospod Bekali, za dve minuti in pol. Ga ni. Potem pa, gospa Rojtova, imate besedo. Dve minuti, izvolite. Razvoj internetovega hazarda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razvoj spletnih igr na srečo ljudem omogoča, da eh, se izognejo zakonodaji svojih držav članic, ravno tako pa omogoča tudi pranje denarja. Ravno tako je še vedno vprašljivo, eh, kako to vpliva na monopol določenih eh, ponudnikov stav. Pa tudi vprašanje odvisnosti je tukaj zelo pomembno. Evropsko sodišče pod, je podkrepilo pravico držav članic, da omejijo spletne igre na srečo. Vendar pa spletne igre na srečo ne poznajo meja, zato je regulacija na tem področju zelo različna od države članice do države članice. Ni pa dovolj samo, da nadzorujemo kakovost dela ponudnikov. Potrebno je nadzorovati tudi finančne transakcije. Učinkovit nadzor je izredno pomemben in zato smo že lani prosili komisarja, da eh, izboljša zakonodajo na tem področju. Prepričana sem, da je potrebno omejiti tudi oglaševanje Eh, spletnih igr na srečo, ki je usmerjeno predvsem na mlade. Nažalost, Češka na tem področju nazaduje za Evropsko unijo. Pri nas nimamo nobenih omejitev glede to vrstnega oglaševanja, glede športnih stav in glede igr na srečo ki se lahko ponujajo tudi v bližini šol in upam, da bo to poročilo spodbudilo novo uroditev po celotni Evropski uniji. Hvala. Tak for ordet. Gospa Šaldemose, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod Barnje, lepo pozdravljeni tukaj v parlamentu in želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Pravzaprav sem se veselila tega, da imam danes priložnost z vami razpravljati o tej temi. Eh, z nami ste bili na zadnje v okviru predstavitve eh, v parlamentu in vaše stališče je bilo, da mora notrni trg služiti potrošnikom in ne obratno. To ste zelo jasno povedali in zdaj imate priložnost to prenesti tudi v prakso. Naj povem, da podpiram pobude, ki ste jih omenili. Bile so, bile so sicer nekoliko nejasno obesedene, ampak vendarle. Uh, Eh, zelena knjiga je dober korak in potrebno je ponuditi jasne informacije na tem področju, zato da bomo dobili pregled nad eh, razmerami v Evropski uniji. Eh, potem pa naj vas opomnim še na politično realnost. Res je, da je poročilo dobilo samo manjšinsko podporo, eh, ampak eh, moje poročilo je dobilo večino. V svetu obstaja velika večina, ki podpira, da eh, to razčistimo in ki pravi, da je potrebno določiti, kako bomo regulirali spletne igre na srečo. Ravno tako pa je potrebno razčistiti tudi, kakšni so socialni stroški teh igr na srečo. Eh, vseeno pa bi si želela bolj jasnih odgovorov. Namreč, kakšno konkretno je vaše stališče? Ali boste ustavili postopke za ugotavljanje kršitev in zauzeli bolj konstruktiven pristop skupaj s svetom, zato da bi ugotovili, kako tukaj stvari rešiti? Mislim, da ni potrebe, da sodišče sprejema sodbo za sodbo, ampak da je bolj pomembno, da tukaj najdemo politično rešitev in s tem jasen odgovor. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Elward za tri minute. Najlepša hvala. Pozdravljam to razpravo, ki prihaja v pravem trenutku. Gre za spletne igre na srečo in s tem povezane težave, eh, sploh eh, težave za ranljive potrošnike. Mislim, da eh, bo v korist javnosti in potrošnikom, če tukaj dobimo jasna pravila in jasne rešitve glede tega. E, to vprašanje sem lani novembra zastavil komisiji in v odgovoru je bilo rečeno, da komisija podpira varnejše e, spletne strani in telefonske linije v državah članicah. Te, te strani morajo ponujati tudi opozorila staršem glede tega, kakšne nevarnosti se spuščajo otroci, ki igrajo te igre. Eh, mislim, da eh, je glavni problem to, da ni nobenega neposrednega nadzora, ki bi omogočal preverjanje starosti igralcev. Vse tiste varnostne ukrepe, ki jih omogočajo držav, eh, spletne strani, je mogoče premustiti, lahko je podati napačno oziroma nepravo identiteto. In zna, strokovnjaki na tem področju. Eh, opozarjajo na to, da ni nobenih omejitev za ljudi, ki so nagnjeni k eh, odvisnosti. Pri spletnih igrah na srečo je zelo težko prepoznati problematične igralce. Težko je ugotoviti, eh, kdo igra, kdo plačuje in kdo je morda zasvojen. Potrebujemo jasne ukrepe za to, da bomo Eh, rešili problem kockanja oziroma igr na srečo pri mladoletnikih in omogočili zaščito potrošnikov. Najlepša hvala, gospod Vandalen, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nizozemska ima približno 120 tisoč zasvojencev z igrami na srečo, kar predstavlja en odstotek prebivalstva. Odvisnost od igr na srečo vodi v resne socialne težave, eh, vodi v zlomljene domove, v kriminal in države članice morajo res narediti vse, kar je v njihovi moči, zato da se lotijo problemov povezanih z igrami na srečo opažamo, da imajo nekatere države članice posem zakonit trg igr na srečo. E, ta industrija nas poskuša prepri, prepričati, da so igre na srečo posem običajen del notranjega trga in zato tukaj ne bi smeli obstajati nobene omejitve. Sam mislim, da je to posem e, nesmiselno. Države članice ne bi smeli spodbujati trgov, ki, ukvari, ki povzručajo socialne e, težave, socialni obup, vendar pa nažalost. E, Eh, je skušnjava prevelika. Nizozemska se je vendarle odločila omejiti trg igr na srečo in tukaj dopušča samo državni monopol. Sam bi raje videl, da eh, nikjer v Evropi ne bi imeli eh, kazinojev in velikih centrov, vendar pa eh, je te mogoče vsaj v določeni miri nadzorovati. Tiste države, ki dopuščajo igre na srečo, eh, Eh, morajo ljudi od teh iger odvračati, kjerkoli se te uh, igre pojavljajo. Gospod Trianati Lides. Najlepša hvala. Eh, v okviru tega problema moramo postaviti pod vprašaj tudi socialno zakonodajo. Evropsko sodišče opozarja na omejitve. Države članice lahko v okviru nacionalne zakonodajo določijo, kako želijo regulirati eh, igre na srečo na spletu. Tukaj ne potrebujemo evropsko zakonodajo. Eh, potem pa je Evropsko sodišče tudi v sodbi Schindler eh, določilo, da eh, igre na srečo skrivajo tudi določene kulturne in družbene vidike in da se pojavlja tudi tveganje goljufi kar lahko eh, negativno vpliva na družbo. To je tisto, kar je najbolj pomembno. Ravno zato je javnom interesu, da države članice še naprej ohranjajo nadzor. Eh, te najbolje poznajo eh, specifične okoliščine, v katerih igre potekajo. To pa kaže tudi študija, ki jo je naročila komisija. Potem imamo tu še poročilo iz leta 2009 poročevalke gospe Šalde Moze. Eh, to poročilo smo v parlamentu podprli in lahko pridemo do zaključka, da samo z notranjim trgom ne moramo ustrezno rešiti tega problematičnega področja. Od komisije smo zahtevali tudi, da dejansko upošteva sodišče Evropskega sodišča. Hvala. Vrej. Najlepša hvala, gospa Komi. Ja, želela bi se opreti na sodbo sodišča Evropske skupnosti, ker namreč to, da država članica lahko prepreči zasebnim ponudnikom spletnih igr na srečo, postavlja vprašanje, kaj to pomeni za ta izredno donosen, ampak tudi zelo tvegan trg. Na tem področju lahko vsaka država članica sama določi svojo raven zaščite, ampak meje teh omejitev je pogosto težko določiti. Tako je komisija začela eh, s postopki ugotavljanja kršitev proti nekaterim državam članicam, tudi proti Italiji, češ, da se tukaj kršijo. Um, pravila delovanja notranjega trga, medtem ko je Evropsko sodišče portugalski pa odobrilo eh, restriktivnejše ukrepe. Tako da je tudi to področje, ki bi ga morali popolnoma uskladiti med državami članicami na evropski ravni. Gre namreč za to, da tukaj ne govorimo samo o preprostih gospodarskih interesih. Tukaj gre tudi za zaščito državljanov in še zlasti mladoletnih oseb, ki so glavne žrtve zlorab in goljufi. Hvala. Koreja de Campus, minuta in pol, izvolite. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, tukaj se ubadamo z jasnim konfliktom med dvema politikama, eh, ki sta zelo priljubljeni v Evropski uniji in sicer zaščita potrošnikov in javnega reda na eni strani ter prost pretok storitev v Evropski uniji na drugi. In tukaj gre za eh, reguliranje delovanja ponudnikov spletnih igr na srečo. To je zelo občutljivo področje, ki se upada z zelo občutljivimi vprašanji družbene narave ter z vprašanji ne, raznih vedenskih oblik, ki izhajajo iz teh igr in ki so povezane tudi z zasvojenostjo. Sodna praksa v Luksemburgu je v dolgih letih tako ustvarila neko pravno, sodno razmišljanje, ki je koherentno in zaradi katerega bodo evropske institucije in še zlasti Evropska komisija morale zauzeti stališče na tem področju, stališče, s pomočjo katerega bomo bolje preprečevali čezmejno delovanje organiziranega kriminala, ki se poslužuje tu vrstnih spletnih igr na srečo, zato da se še dodatno razširja in tako se bo lahko zagotovilo dejansko zaščito potrošnikov. In naj sedaj še čestitam eh, gospodu Brnjeju, ki je prevzel svoje delovanje in mu želim veliko uspeha pri njegovem delu. Hvala lepa. Hvala, gospod Flašak. Spoštovane gospe in gospodje, kot vsi vemo, v večini držav članic so spletne igre na srečo regulirane. Stvar se je pa spremenila od takrat, ko, se je gl... ko je glavna igra na svetu postal internet. In to je področje, ki se zelo hitro razvija. Zakonodaja pa do sedaj ni znala najti primernega odziva na to. Sodišče Evropskih skupnosti se pogosto ukvarja z zadevami, ki. Um, zadevajo spletne igre na srečo. In to kaže, da ni jasna zakonodaja in uporaba pravil v zvezi z igrami na srečo v državah članicah. Torej gre za neko področje, ki je še v senci. Mi moramo spoštovati to, da imajo vse države članice pravico, da podeljujejo dovoljenja za organizacijo igr na srečo. To spada v njihove pristojnosti. To je jasno, vendar pa se moramo dogovoriti o tem, ali nacionalna zakonodaja lahko zatisne oči glede pravil trga, na katerih sloni Evropska unija. In zato naj povem, da češka zakonodaja ne more do, dopustiti, da bi češko podjetje oziroma češka zakonodaja lahko prepove češkemu podjetju, da ponuja take storitve, ne more pa tega prepovedati kakšnemu tujemu ponudniku. In tega se moramo zavedati. Ne smemo pa tudi pozabiti vprašanja velikih prihodkov, ki jih te igre prinašajo. Eh, kuten te arvoisa komisari Bar... Gospa Isaja, minuto imate na voljo. Ustrezno ste povedali, da eh, je Evropski parlament eh, zauzel jasno stališče. Eh, kaj ti igre na srečo niso storitev, ampak eh, so povezane predvsem s socialnimi stroški in nevarnostjo odvisnosti. Eh, to je za parlament zelo pomembno. Zdaj, ko smo dobili na tem področju z Lizbonsko pogodbo več pristojnosti, pa še toliko bolj šport ne sme pripeljati do tega, da se konec koncev preko eh, igr na srečo eh, pretakajo velike količino denarja. Zelo pomembno je, da se tukaj osredotočimo predvsem na kriminalne dejavnosti. Eh, Eh, Evropsko sodišče je sicer sprejelo sodbo v zvezi s portugalskim primerom, vendar pa tukaj ne gre za to, da Evropsko sodišče sprejema to eh, odločitve ali da so tukaj eh, potrebni postopki za ogotavljanje kršitev. Tukaj je potrebna določena mera harmonizacije, vendar pa vsaka država članica sama nosi socialne stroške in eh, zato mora politika upoštevati vse te vidike. Vedno večna priljubljenost spletnih igr na srečo ni naravna katastrofa, proti temu se lahko borimo in obstajajo številni proizvodi, ki jih ni dovoljeno čezmejno prodajati. Eh, vendar pa morajo konec konca tudi spletna podjetja upoštevati zakonodajo držav članic. Gospod komisar, pozivam vas k temu, da dejansko predstavite zeleno knjigo o igrah na srečo, kajti na ta način bomo dobili instrumente, s katerimi se bomo lahko lotili tudi ponudnikov igr na srečo iz tujine. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Štiler za minuto in pol. Uh, Mr. President, and I'd like to thank the previous speakers for their contributions and my colleague. Uh, hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegom, hvala lepa tudi gospi Šaldemoze. Torej, spletne igre na srečo niso običajna dejavnost in eh, številni kolegi so omenili probleme povezane s tem. Obstajajo številne statistike v zvezi s spletnimi igrami na srečo. V Združenem kraljestvu je tako. ima težave z odvisnostjo od spletnih igr, odvisnih od 236 tisoč do 284 tisoč ljudi. Omenili ste zeleno knjigo in če se bo to zgodilo, potem pričakujem, da bo Evropska komisija izvedla študije, uh, in eh, navedla tudi statistike o spletnih igrah na srečo v Evropski uniji. To bi bile zelo pomembne informacije za našo razpravo. Pomembno bi bilo razpolagati s temi podatki. Rada bi spregovorila tudi o sodbah Evropskega sodišča. Če si pogledate obeseditev, naprimer, ko gre za preprečevanje eh, goljufij in pa kartelov, potem je jasno, da moramo zagotoviti, da ponudniki storitev ne smejo opravljati nezakonitih praks. Od vas pričakujemo ukrepanje, gospod komisar. Gospa Maginez, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Čestitam gospodu komisarju Barjajo. To ni lahek začetek vaše karijere kot komisar. To, da gospod Makrivi vaš predhodnik je že opravil nekaj dela v zvezi s tem. Evropski parlament je v marcu preteklega leta izdal, sprejel resolucijo o neoporečenosti spletnih iger in ta resolucija izraža, da države članice morajo nadzirati trg spletnih igr. Resolucija tudi jasno pove, da ponudniki teh storitev morajo delovati skladno z pravili držav članic. In pristop, ki temeli samo na notranjem trgu, ni pravilen. Problem nas, zakonodajalcev in pa držav članic je, da je trg korak pred nami razvoj na tem področju je prehitev obstoječo zakonodajo in tak trend se bo še nadaljeval, pa naj nam je všeč ali ne, ljudje uživajo v igrah na srečo. Vsak ima svoje hobije. Povsem se strinjam s tistimi, ki so navajali težave spletnih ali drugačnih igr na srečo. S tem so povezane številne socialne zadeve. Tukaj gre za ljudi, ki so postali odvisni. Države članice pa promovirajo tudi loterije. In to je zakonita uh, plat uh, promoviranja možne odvisnosti. Ampak to ni problem. Problem za Evropski parlament, za Evropsko unijo nasplošno je, da nimamo skladnosti v državah članicah in naši državljani dostopajo do storitev zunaj svojih lastnih držav in to želijo. Zelena knjiga bi bila dobrodošla. To je za vas velik izziv. Izziv za vas je združiti informacije v zvezi s tem in to je problem, kajti primankuje nam informacij in pa znanja. In zato bi morala to zagotoviti Evropska komisija. Hvala lepa. Gospod Ripo je naslednji govornik. Sanotaan, että politiikka on peliä, jos... Hvala lepa. Politika je igra, včasih tudi igra na srečo, kaj ne? Ampak igre na srečo ne bi smeli biti storitve. Kajti s tem so povezane tudi številne socialne težave, tudi kriminal je s tem povezan odvisnost od iger pri posameznikih povzroča tudi velike zdravstvene in socialne težave, pa tudi dolgoročne psihične težave. Gospa Štiler je marsikaj od tega omenila. Leta 2008 je bilo ugotovljeno, da je bilo v tej državi 40 tisoč odvisnih od igr. Za Evropsko unijo bi to pomenilo, oziroma za Evropo bi to pomenilo, da bi imeli 35 milijonov odvisnežev od igr na srečo. To je neverjetno visoka številka. Države članice bi se morale v prihodnje same odločiti o tem, kako bodo urejale to vprašanje, kako bodo zmanjšale duševno in praktično škodo. Dejansko potrebujemo ostre ukrepe in pa nadzor tega sektorja. Poleg tega bi morali zaščititi najbolj ranljive potrošnike. Kompulzivno vedenje in pa odvisnost predstavljata veliko nevarnost. Poleg tega se je treba boriti tudi proti kriminalnim organizacijam. No, besedo dajem gospodu Jakolinu. Izvolite dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dobrodan in čestitke pred očmi vseh se dogaja bum trga spletnih iger na srečo, ki ima takojšnje gospodarske in finančne učinke. Gre za pojav, ki je spodbudil obširno potrošnjo in ki vključuje rastoče število porabnikov, najbolj pa mladih, ki imajo lahek dostop do interneta na svojih domovih vendar pa ima to tudi katastrofalne posledice. Številne družine se tako znajdejo v predoru, ki mu ni izhoda. Ravno tako ne smemo podcenjevati veliko škodo, ki jo povzroča mm, osamljena uporaba takšnih spletnih igr na srečo in premalo družabnosti ter druge družbene eh, posledice. V, moram povedati, da je število zasvojenosti zelo veliko. Tudi sam sem vodil zdravstveni center, v katerem sem imel oddelek za terapijo za zasvojene z igrami na srečo. Teh je zelo veliko število. Zato je potrebno skupno delovanje. Potrebno je, da se odločno lotimo reševanja vseh vrst zasvojenosti, zasvojenosti z drogami, z, z hrano, z igrami na srečo in z internetom. Žal mi je, da do danes vprašanje, ki smo ga postavili skupaj z nekaterimi kolegi na plenarnem zasedanju, še ni bilo deležno primerne pozornosti. In zato se sprašujem, kaj lahko v primerih, ko imamo potrjene primere zasvojenosti, stori komisija in kaj bo komisija storila tudi za preprečevanje trgovanja z drogami. Hvala. Besedo ima gospa Rapti. Minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Razlog, zakaj se čutimo varne v Evropi, je, da v Evropi spoštujemo nacionalne posebnosti. Sedaj pa smo pred dilemo, za katero se vedno znova soočamo. Ali bo imela zadnjo besedo Evropa ali države članice? In mislim, da je to zelo pomembna razprava in ravno zato gre pri spletnih igrah na srečo. Internet je ogromen prostor, ki je zelo navdušujoč, ampak zelo težko ga je nadzorovati. In na načelo konkurence je tudi zelo pomembna opora v Evropski uniji. Pa vendarle moramo spoštovati tudi javni interes. Potrebujemo ravnotežje in ravno to jasno izhaja iz obeh sodb sodišča Evropske skupnosti. Po eni strani razumemo, da je treba zaščititi javni interes, po drugi strani, torej, po, prvo se eh, zagotavlja na nacionalni ravni, po drugi strani pa ne smemo eh, imeti neproporcionalnih ukrepov, ki bi šli na škodo potrošnikov. Komisija nam mora povedati, kaj bo storila za to, da bi zaščitila nacionalne posebnosti, ampak da bi ustvarila tudi dobro podlago za to, da bi upoštevali tudi moralne vidike in pa da bi se lahko borili proti goljufijam. Naj vam za konec še eh, izrečem čestitke za vse, kar ste povedali. Dajali ste, da obstajajo različna stališča, ampak da vsi razmišljamo v istem duhu. Upam, da boste to lahko zagotovili tudi v praksi. Hvala lepa. Hvala, odmrkara si ima besedo za dve minuti. Amen, amen. Gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, dobrodošli med nami, gospod komisar. Lepo, da ste z nami in da sedite na tem mestu. Na tem področju gre de facto za izvajanje socialnega uh, tržnega sistema. Po eni strani potrebujemo več trga in izvajati moramo načela notranjega trga. Po drugi strani pa eh, moramo sprejemati tudi naše odgovornosti in zlasti na področju spletnih igr na srečo moramo trgu postaviti meje, izvajati, uresničevati moramo našo odgovornost, kajti tukaj je tako kot na finančnem trgu. Tudi tukaj ne želimo, da lahko vsi počnajo to, kar si zaželijo in da potem a, eh, stroške plačuje družba. Tukaj gre za izobraževanje, gre za pranje denarja, gre za kriminal, gre tudi za. Vprašanje svoboščin na področju spletnih igr na srečo in vse to moramo združiti. Nimamo še jasnih opredelitev. Vsi govorimo o igrah na srečo, ampak poznamo zelo različne igre na srečo in poznamo zelo različne opredelitve. Zato pozdravljam zeleno knjigo, ki ste jo napovedali. Zato, da bomo v tej zeleni knjigi rešili vprašanje različnih kultur, vprašanje definicij in da se bomo končno zedinili za skupno opredelitev. obe plati ne smemo izigravati drugo proti drugi, torej po eni strani zaščita, po drugi strani svobodni trg. Na pošteni in odprt način moramo razpravljati o tem. Vključiti je treba države članice, vključiti je treba tudi ponudnike spletnih igr na srečo in tako bi morali skupaj priti do tega, da ne bomo odpravili pravic držav članic, ampak da bomo skupaj, skupnimi prizadevanji ustvarili varnost in zaščito na trgu spletnih igr na srečo. Hvala lepa pour une minute trente. Hvala, minuto in pol ima na voljo gospod Panceri. Hvala, gospod predsedujoča. Dobar dan, gospod komisar. Poznamo razlike med različnimi regulatornimi okvirji v različnih državah in tudi vemo, da različna razlaga nacionalne zakonodaje vodi k kontroverzijam med državami članicami. To, da nimamo politike na evropski ravni ni več vzdržno pri teh čezmejnih pojav, pojavih ponudjanja spletnih iger na srečo. Povečala se je ponudba internetnih iger v zadnjih letih, in tako se pojavlja cela vrsta novih čezmejnih vprašanj, ki še niso razrešena. Države članice morajo torej najti skupne odgovore na področju zaščite potrošnikov in še zlasti mladoletnih oseb. Vprašanja, ki so povezana z goljufijami, pa tudi druga vprašanja, ki jih same vlade držav članic ne morejo razrešiti. Zato eh, pozivamo komisijo naj pripravi normativni okvir, ki bo veljaven na, v celoti celotni Evropski uniji. Ni dovolj, gospod komisar, vaša dobra volja, zato um, poudarjam, v redu posvetovanje, v redu zelena igra, vendar pod enim pogojem, da to ne bo samo sebi namen in da se bo res pripravil primeren pravni okvir. Pogosto je komisija pripravila eh, veliko število zelenih knjig in veliko posvetovanj, ne da bi sprejeli kakšne odločitve. In zato naj vam povem še enkrat, potrebujemo odločitve in ne samo prazne besede. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Korhola. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Če si pogledamo sodbe Evropskega sodišča, sveta, komisije in parlamenta o spletnih igrah na srečo in ostavah do sedaj, potem bi rekla sledeče. Države članice in Evropski parlament zavračajo načelo države izvora in pa načela medsebojnega priznavanja na tem specifičnem in občutljivem področju. Sodišče to tudi sprejema, kajti sodišče je v svoji sodbi z preteklega septembra to posem jasno povedalo. Za komisijo to, ta sodba pomeni, da so države članice svobodne pri reševanju tega problema in pa pri določanju ravni zaščite, ki se jim zdi pomembna za njihove državljane. Svet in parlament že leta delata z roko v roki. Leta 2006 in 2007 sta se oba strinjala, o tem, da je treba to področje izključiti iz direktive o storitvah in pa iz direktive o audiovizualnih storitvah. Parlament je gradil na delu, ki ga je opravil svet pod francoskim predsedstvom in isto delo se je nadaljevalo tudi pod španskim predsedstvom. V poročilu Charles de Mose sem bila odgovorna za eh, stališče Evropske ljudske stranke in eh, strinjam se s stališčem izraženim v tem poročilu. Zanima me, ali se strinjate s tem, da bi morala Evropska komisija začeti s pomočjo državam članicam v boju proti vsem nezakonitim oziroma nedovoljenim oblikam spletnih igr na srečo ne pa da se ukvarja z vprašanji, na katera smo že našli odgovore. Torej, zanima me, kako se boste lotili tega vprašanja. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Gospa, besedo dobi gospod Sonik. Izvolite. Mm, trg spletnih igr na srečo se izredno hitro razvija. Približno 40 odstotkov svetovnega trga igr na srečo se nahaja ravno v Evropi in tukaj so dobički iz te dejavnosti zelo visoki. V zadnjih letih je od 6 milijard in pol prihodek zrasel na 11 milijard evrov. In Te igre so problematične pa zato, ker dobivajo vse večjo čezmejno vlogo, čezmejno delovanje. Ugotavljamo pa, da nimamo evropske eh, normative, ki bi to urejala. Zato ugotavljamo, da se Evropska unija ne odziva primerno na to vrstni razvoj trga igr na srečo. Tukaj potrebujemo skupni pristop moramo oceniti tveganje, moramo oceniti, kakšna je nevarnost goljufi in potrebujemo jasne in transparentne Eh, principe, ki morajo biti osnova za delovanje eh, notranjega skupnega trga. Potrošniki morajo biti seznanjeni z negativnimi posledicami teh igr. Predvsem mladi, kot smo že zapisali v resoluciji meseca marca, niso sposobni razlikovati med možnostjo za zmago in med dejanskimi možnostmi. Vse pogosteje se dogaja, da komisija ne zmore slediti ritmu hitrega razvoja spletnih iger na srečo. Mogoče prav zato, ker je komisija sestavljena iz oseb, ki so zrasle takrat, kadar eh, interneta še ni bilo, kadar je bil internet pojav prihodnosti in ne pojav sedanjosti. Tako da bo morala komisija tudi to problematiko začeti obravnavati skupaj z vsemi socialnimi posledicami, ki jih prinaša s seboj. V Evropski uniji moramo postaviti zelo visoke standarde, na podlagi katerih bo moč jasno razlikovati med zdravo konkurenčnostjo, konkurenčnostjo in med uh, igrami na srečo. Najlepša hvala. Um, dve minuti, gospod Antonescu. Hvala, gospa predsedujoča. Problem igr na srečo v Evropski uniji je občutljiv problem. Industrija spletnih iger na srečo se je v zadnjih letih izredno razširila in prenaša velike dobičke. Nekateri želijo te igre prepovedati, drugi pa ravno nasprotno menijo, da bi taka prepoved privedla še do dodatne razširitve takih dejavnosti, zglede na to, da te dejavnosti niso regulirane ampak države članice imajo skupne cilje, želijo boljšo regulativo, želijo zaščititi uporabnike teh iger in še zlasti mladoletne osebe, želijo bolj transparentna pravila o oglašanju teh iger in želijo omejiti pretiran razmah teh iger na srečo. Zato je potrebno opredeliti želeno raven zaščite. Zdi se, da imamo skupne cilje, vendar pa teh problemov ni lahko rešiti. Ne smemo pa si metati peska v oči. To je pomemben izziv, to je pomembna eh, aktivnost, ki pa ne spoštuje popolnoma pravil notranjega trga. Tukaj gre za dobičke, ki jih merimo v milijardah evrov. In mm, komisija se tukaj spopada z protislovno realnostjo. Po eni strani s tem, kar se dogaja v državah članicah in s pomankljivo zakonodajo, po drugi strani pa se pritožbami, ki jih uporabniki vlagajo na nacionalni ravni. Uh, Torej, te igre obstajajo, tega ne moremo zanikati in zato potrebujemo usklajeno zakonodajo, ki bo lahko urejala delovanje gospodarskih subjektov na tem področju in ki bo predvsem zaščitila uporabnike, še zlasti tiste najranljivejše. Želimo si, zauzemamo se za to, da bi se to področje obravnavalo bolj učinkovito. Hvala. Hvala lepa. Dve minuti ima na voljo gospod Deč barátsággal köszöntöm mindenekelőtt barnier biztos urat akinek ezúton is szeretnék Najprej bi želel izreči dobrodošlico komisarju Barnjeju. Želim mu veliko uspeha, vam veliko uspeha pri vašem delu. Gospe in gospodje poslanci, dovolite mi, da um, povzamem v treh točkah svoje stališče. Prvič, danes um, sledimo analizam strokovnjakov na svetu, na svetu na področju interneta ter spletnih igr. To je svet, v katerem spletne igre na srečo zelo močno učinkujejo na kulturnem, socialnem področju, ki imajo zelo močan psihološki učinek. Tega ne smemo pozabiti. Torej, igre na srečo imajo v družbi negativne posledice. Tega ne smemo pozabiti. Ne smemo pozabiti tudi na druge dejavnosti, povezane s eh, pranjem denarja. In hkrati ne smemo pozabiti na uh, negativne posledice uh, športa, ko gre za športne stave. Živimo v obdobju, ko se tudi na področju športa dogajajo veliki škandali in velike goljufije. Tako da si še naprej zapiramo oči pred dejansko razsežnostjo tega problema. Še zlasti, če bomo spletne igre na srečo obravnavali kot zgolj vprašanje notranjega trga. Ne, tukaj gre predvsem za vprašanje varstva potrošnikov in komisija se mora osredotočiti predvsem na to. In ne nazadnje, želel bi vam predlagati dva predloga. Potrebujemo usklajeno evropsko zakonodajo, zakonodajo, ki bo imela za izhodišče varstvo potrošnika. Treba je namreč preprečevati pojav zasvojenosti s igrami nesrečo in treba je ravno tako preprečevati povezovanje spletnih igr na srečo s širjenjem organiziranega kriminala. Ravno tako mora evropsko pravo upoštevati čezmejni pojav teh igr. Pri tem se vprašanje širi in je vse bolj globalne narave in kot takega ga moramo upoštevati. Gospod Higgins ima besedo, dve minuti izvolite. Like. Hvala lepa, gospa predsedajoča spletne igre na srečo uživajo prednosti novih tehnologij. To pomeni, da je lažje staviti in to pomeni, da iz tega izhajajo veliki dobički. Na Irskem se spletne igre na srečo zelo širijo ta stvar ima dobre plati in pa negativne plati. Negativne plati so naprimer odvisno z goljofije in tako naprej. V Združenem kraljestvu je od uh, spletnih igr na srečo odvisnih okrog 300 tisoč ljudi. In isti problem imamo tudi na Irskem in to je skupni problem Evropske unije. Pogledati si moramo sodbe sodišča Evropskih skupnosti, kajti te sodbe pravijo, da eh, so za to področje odvisne nacionalne države članice. To, da kar potrebujemo, je evropski pristop, kajti spletne igre na srečo ne poznajo meja. 10. marca 2009 smo sprejeli odlično resolucijo o neoporečnosti spletnih iger na srečo. Države članice morajo skupaj sodelovati zelo tesno zato, da bi reševali socialne težave, ki izhajajo iz spletnih igr na srečo. Poleg tega moramo zaščititi potrošnike pred goljufijami in zato potrebujemo skupni pristop, potrebujemo skupne ureditve, kar se tiče oglaševanja, promocij in zagotavljanja spletnih igr na srečo. Kar se tiče kreditov, mislim, da, potrebu, da moramo omejiti eh, kredite, poleg tega moramo omejiti tudi starost kot je povedal gospod predgovornik, gospod Panceri. Veliko govorimo o priporočilih, o dokumentih. Toda, to, kar moramo storiti na koncu, je to, da te dokumente tudi izvajamo. Od besed moramo preiti k dejanjem in zato se veselim odgovor Evropske komisije. Hvala lepa, gospod, gospa predsedojoča. Hvala, Hvala, gospod Higgins. Besedo dobi sedaj gospa Morkunajte. Dve minuti imate na voljo, izvolite. Ja turbūt niekas negali. Hvala, gospod predsedujoča. Nihče ne more zanikati dejstva, da spletne igre na srečo povzročajo celo vrsto problemov, zaradi katerih trpi celotna družba. Gre za kompleksne probleme. V globaliziranem svetu ta nova oblika zasvojenosti le še narašča. Že od leta 1996 dalje je trg iger na srečo le še naraščal. In eh, kaže, da bo rasel še v prihodnje. Nimamo še sistema, ki bi ugotavljal dejansko povezanost tega pojava z drugimi pojavi v družbi, vendar pa ostaja dejstvo, da to povzroča velike probleme. Torej, zagotoviti bi morali prost pretok storitev, vendar pa bi morali države članice ravno tako zagotoviti primerno raven zaščite. V Litvi so spletne igre na srečo prepovedane, vendar pa imajo litovski državljani dostop do spletnih igr na srečo in nimajo nobene zaščite, kadar jih igrajo. Zato potrebujemo nek skupni zakonodajni sistem, skupno regulativo, pri kateri moramo dati velik poudarek predvsem zaščiti mladoletnih ter nadzoru nad transakcijami. Ko govorimo o mladoletnih osebah, ne gre za to, da jih zaščitimo pred igrami, pri katerih je v igri tudi denar. Gre za zaščito pred, velikimi, eh, pred drugimi oblikami zasvojenosti, za Internet ne pozna meja in dokler bomo imeli različne predpise za to področje, bomo imeli tudi na tem področju iste težave, kot jih imamo pri okoljskih vprašanjih in ne bomo imeli skupne rešitve. Najlepša hvala. Dobro, sedaj pa dajem besedo gospodu Morisu, dve minuti. Szanowny Panie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 spremembe zakonodaje v nekaterih državah članicah v luči nedavnih sodb sodišča Evropskih skupnosti. Kot drugo, zanima me, ali komisija predvideva ali namerava upraviti kakšne pravne aktivnosti za reguliranje transakcij, ki so povezane z spletnim, spletnimi igrami na srečo. In vedeti je treba, da te igre niso vedno dobro nadzorovane. Glede tega me zanima, ali komisija meni, kakšen bo ta nadzor vnaprej. Ampak kljub omejitvam, verjetno ne bo mogoče prepovedati spletnih igr na srečo pravna regulativa pač ni prilagojena sedanjemu stanju na trgu. Zanima me, kaj namrava komisija narediti, kakšne ukrepe bo uvedla za to, da bi pripravili skupni pravni okvir, ki bi bil veljavi za vse države članice. Zdaj pa gospod Mandr, dve minuti. Dankjewel, voorzitter. Ik wil... Hvala, gospa predsedujoča za besedo. Komisij in uh, eh, ik wil hem ook van harte welkom heten, want er staat uh, veel op de agenda. Uh, Mislim, da je prav, da imamo to točko na današnjem dnevnem redu. Spletne igre na srečo so pomembna tema in problem predstavlja to za potrošnike in seveda je treba to gledati tudi v luči monopola. Veliko raznolike zakonodaje je zdaj v veljavi v državah članicah in to je obžalovanja vredno. Se to pomeni, da imamo težave pri reševanju tega problema. Ne gre za to, da se obnašamo kot noji, ki se skrivajo z glavo v pesku. Naša zakonodaja temelji na fizičnih mejah, spletne igre na srečo pa njim ne poznajo meja, virtualne meje še niso nadzorovane in še dalec smo od evropskega pristopa. Imamo jasno zakonodajo oziroma morali bi imeti jasno zakonodajo in zagotoviti, da bi bili potrošniki zavarovani in da bi tudi izključili kriminalne združbe. To pa tudi pomeni, da bi morali dovoliti monopol na državni ravni. In mislim, da nam to ne sme uiti izpod nadzora. In to je omenjal, omenjalo sodišče Evropskih skupnosti že večkrat. Zato moramo tudi omeniti to, da to delamo za, v korist naših državljanov in škodo kriminalnih združb. Zato želimo podpreti skupna pravila. Gospod Barnier, pred vami je velika naloga in želim vam veliko moči in uspeha. Upam, da boste lahko delali pri tudi na izvajanju direktive o storitvah. Upam, da bo to šlo dobro. Hvala lepa, gospod Manders. Zdaj pa gospod Obermajer, dve minuti in pol. Hvala lepa. Evropsko sodišče je v pravni zadevi preverjal, ali je Portugalska za prepovedjo spletnih iger na srečo kršila pravo Evropske unije. Prizadeta podjetja Liga Portugeša de Futbol Profesional, Bewin, so uveljavili svoje pred Evropskim sodiščem. Glavni argument je bil ta, da je Portugalska s tem uh, kršila prosto gibanje storitev in da lahko vsak, eh, vsaka država prosto ponuja te storitve in da lahko tudi vsak eh, državljan se posluži teh storitev. Hkrati pa velja tudi prepoved diskriminacije. To pomeni, da neka država tujih ponudnikov ne sme drugače obravnavati kot domačih ponudnikov eh, iger na srečo. In eh, vsakršni, vsakršni ukrepi, ki bi lahko otežili vstop tujega podjetja na nek trg, mora biti prepovedani. Um, predvsem eh, odvisnost od iger je trenutno hud problem. Samo v Nemčiji je 200 tisoč ljudi uh, odvisnih od iger in vedno več je tudi mladih ljudi, ki so odvisni in uh, vstopna starost, katero začnejo ljudje igrati spletne igre, uh, eh, iznaša 13 let. Zato je nujno potrebno, da imamo stroga pravila za to, da zaščitimo potrošnike in da mlade ljudi izključimo iz trga. Upam, da bo ta protislovna situacija odpravljena z ustvarjanjem, z novim pravnim okvirom in da bo komisija te ključne teme, o katerih je govorila, tudi vključila. Merci bien. Alors nous passons, uh, la... Hvala lepa. Zdaj pa gremo naprej na postopek HDA in najprej dajem besedo gospodu Kolinu. Eno minuto imate na voljo najprej bi zaželel komisarju barnieju vse dobro pri njegovem delu. Težka naloga ga čaka. Igre na srečo imajo velik psihološki vpliv na naše državljane in vpliva tudi na kulturne in vedenske vidike družbe. Nedavne sodbe sodišča omogočajo državam članicam, da določijo svoje lastna pravila za urejanje spletnih igr na srečo in igre na srečo na splošno. Sodba v portugalskem primeru pomeni, da imamo lahko zdaj v Evropski uniji 27 različnih zakonodaj, ki urejajo igre na srečo. Ampak to je v nasprotju s pravili enotnega trga. In usklajevanju na ravni Evropske unije. Če ne bomo imeli pravilne regulative, bo to negativno vplivalo na potrebe in na vedenje posameznikov. Zlasti tistih, ki so najbolj ranljivi in mladih. Gospod Barnije, prosim vas, da uvedete ukrepe, ki bodo omogočili pravni okviri za pristojnosti in skupna načela za tiste, ki izvajajo te dejavnosti, tako da bomo lahko delali v korist eh, vseh državljanov. Zdaj pa gospod Zver, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, želim vam veliko uspeha na novem delovnem področju. Gemblanje je sodobna oblika odvisnosti, vsi jo poznamo, eh, neka vrsta eskapizma sodobnega človeka, vendar spletne igre so dejstvo so fakt s katerim se pač moramo politiki soočati in iskati najboljšo možno rešitev tako da na eni strani zaščitimo načela in principe na katerih temelji evropska unija kot je prost pretok storitev in na drugi strani hkrati tudi zaščitimo potrošnike. toda kakšen sistem ubrati? Eh, če prepustimo preveliko pristojnost nacionalnim državam članicam eh, po mojem ne bomo v ničemer odpravili vseh slabosti ki prinašajo spletne igre Eh, niti pranje denarja niti drugih kriminalnih eh, eh, zgodb ki se odvijajo okrog tega predvsem pa ne bomo odpravili monopolov kjer posvečeni ponudniki storitev dobijo seveda v okviru nacionalnih držav to vlogo da jo lahko odigrajo. sem proti protekcionizmu na področju iger na srečo sem proti protekcionizmu na tem področju in bi želel da vaša zelena knjiga dejansko reši ta problem v dobro vseh tako potrošnikov nacionalnih držav eh, kakor tudi principov na katerih temelji evropska unija. Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani komisar. Ja, tukaj govorimo o zaščiti interesov posameznikov, pa tudi boju proti tveganju goljofi, do česar veliko krat prihaja v sektorju igr na srečo. Zato morajo države članice ohraniti avtonomijo in zato morajo imeti možnost sprejemati zakonodajo, zato da bodo lahko nadzorovali situacijo na nacionalnem trgu. Seveda pa je treba zaščititi tudi naše potrošnike in delati v korist naših državljanov. V socialnem sektorju je bilo kar nekaj naložb na portugalskem in mislim, da ni primerno, da uporabljamo pravila, ki veljajo za konkurenčnost. Ampak tukaj ne gre za običajni sektor, tukaj gre za igre na srečo in zato mislim, da je treba upoštevati tudi to mnenje pri uvajanju nadaljnih ukrepov. Treba je priznati, da države članice lahko sprijemajo svoje zakone na tem področju. Zdaj pa gospod Kelly. Uh, Hvala lepa za priložnost, da spregovorim nekaj v zvezi s tem mednarodnim problemom. Spletne igre na srečo res predstavljajo zasvojenost in eh, včasih je to težko gotoviti, saj ni nobenih jasnih znakov za to bolezen. Ta zasvojenost se pojavlja predvsej, predvsem pri mladih, ki se bolj spoznajo na internet, na internet spletne igre na srečo. In zato pozdravljam skorajšnjo objavo zelene knjige. Vemo, da se, so se spletne igre na srečo zelo razmahnile in da smo pred nekaj leti imeli dva ponudnika, danes jih imamo na tisoče in mislim, da bi lahko imeli res eh, zakonodajo, ki bi urejala to na ravni Evropske unije. Zadnji na mojem seznamu je gospod Malcer. V razpravi, ali bi moralo biti igranje sreče prihranjeno monopolu ali je odvisno od licence ali bi moralo biti prepovedano. V, pri vsem tem ne smemo pozabiti na to, da je dramatična številka odvisnih od iger. Eh, tisti, ki delajo v kazino, so šolani za to, da lahko prepoznajo tiste, ki so odvisni od iger in da lahko po potrebi temu človeku prepovejo vstop v eh, kazino. Preko interneta pa to ni možno, s tem se postavlja na kocko delovna mesta, zdravje in eh, lahko se v samo nekaj dneh nakopičijo ogromni dolgovi. Eh, potem tudi, če si ogledamo mladoletnike, vsak deseti, hamburški deset eh, šolar naj bi nelegalno igral na internetu za denar, bodi si gre za eh, športne igre ali za karkoli drugega. In potem ne smemo pozabiti tudi eh, na stroške za njihove družine, za sorodnike in pa za družbo kot takšno. Hvala, gospod Melcer. In zdaj predajam besedo gospodu komisarju. S tem smo zaključili razpravo in prosim, če lahko odgovorite na vprašanje, ki so bila postavljena. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za besede dobrodošlice in hvala vsakemu od vas za prijazne besede in za besede spodbude. Tako kot sem že povedal prej, sem dobil zdaj to novo delovno mesto od gospoda Barosa in prepričan sem in zagotavljam vam, da bom poskusil opravljati to delo Dobro, zato da bomo skupaj oblikovali skupno Evropo. Gospod Harber, gospod Švab, gospod Ruler, gospod Dojom in drugi, ki so se oglašali. Vi ste spraševali, ali bo Evropska komisija ukrepala. Ali pa bo samo uvajala postopke zaradi kršitev? tukaj sem šele dva dni in upam, da mi boste meni in mojemu osedju dali dovolj časa, da se seznanimo s tem področjem. Ampak lahko vam povem, kakšen pristop bomo obrali. In za ta pristop je kar nekaj razlogov, to je omenila tudi gospod Figurejdo in nekateri drugi govorniki. Zaradi tega smo uvajali postopke o kršitvah. Tukaj ne gre za običajno storitev. Gre za storitev ponujanja igr na srečo in zato se je komisija odločila za te postopke, ki pa so tudi v skladu s pogodbo. Vse države članice menijo, da je treba igre na srečo urejati in sicer s previdnostnimi ukrepi zaradi tvegan, ki jih to predstavlja za družbo. Zanimanjem sem poslušal, kakšna tveganja in grožnje ste vse predstavili. Tudi svet je predstavil svoja mnenja glede praks in tradicij, ki obstajajo v državah članicah. Vse odkar smo igre na srečo izuzeli iz direktive o storitvah, se z državami članicami niso posvetovali o skupnem zakonodajnem okviru na ravni Evropske unije. Torej, kar mene zadeva, lahko rečem, da bomo skupaj z mojimi zaposlenimi si pogledali, kako bi lahko sodelujemo z delovno skupino na svetu, ki to obravnava. In če bi katerekoli države članice želele to izuzeti iz direktive o zaščiti potrošnikov, ne vem, kakšen bo postopek naprej. No, sam bom predstavil dokument o politiki, govorimo o zeleni knjigi, ampak če želimo to pripraviti, moramo zagotoviti, da bo vsebina in delovni program komisije nekaj, o čemer bomo govorili in predebatirali še tukaj oziroma na komisiji. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, govorimo o tem, da je potrebna večja koordinacija na ravni Evropske unije. Tukaj je tudi ekonomska dimenzija, ampak ne smemo pozabiti na druge resne posledice, ki predstavljajo grožnjo za naše prebivalstvo. Gospod Krojc in eh, drugi poslanci in poslanke, zabeležil sem si, kaj ste omenili kot izzive. Eden od izzivov je čezmejni kriminal in proti temu se ne moremo obrniti boriti brez evropskega pristopa. Tudi pri spletnih igrah na srečo moramo iti naprej po skupni poti, skupni okvir moramo imeti za to, da se bomo lahko borili proti temu. Zato je potrebno sodelovanje nacional, med nacionalnimi organi. In s tem se je ukvarjala tudi zadevna delovna skupina na svetu. z veseljem bom prisluhnil različnim mnenjam držav članic, tako kot danes do povdne in še naprej bom to počel. Seveda obstajajo različna mnenja in različni vidiki. Vem, kakšno je večinsko mnenje v parlamentu in vsega. Še naprej bom poslušal parlament in vse zainteresirane strani, pa tudi vsa relevantna združenja v teh posvetovanjih, zato da bomo dosegli boljšo koordinacijo na ravni Evropske unije. Svojim kolegom, komisarjem bom to predlagal v naslednjih dneh. Pred nami je veliko izzivov. V vsakem vprašanju, ki zadeva družbo, se pojavlja tudi vprašanje zasvojenosti zlasti pri mladoletnikih. Stroge omejitve moramo imeti zato, da mladoletniki ne morejo igrati spletnih igr na srečo, ampak kako naj to naredimo? Na nekakšen skupen, usklajen način. Zato potrebujemo evropsko koordinacijo na tem področju. Pravilno pa moramo razumeti, kakšno je trenutno stanje. Omenjali ste precej številk. In strinjam se, da bi moral imeti dokument, ki ga pripravlja komisija, zanesljive številke in statistične podatke. To je omenila tudi gospa Genes. Jasno politično usmeritev si moramo zadati, ki ne bo temeljila samo na besedah, ampak moramo narediti čim boljšo diagnozo, posnetek trenutnega stanja. Tudi financiranje športa je povezano z igrami na srečo. Zakaj govorim o tem? Deset let svojega življenja sem prebil v športnih krogih in zdaj smo tik pred eh, olimpijado v Vancouverju in vemo, kako drage so te prireditve, kako težko jih je organizirati. In veliko finančnih sredstev prihaja tudi iz naslova Igr na srečo. Komisija namerava pripraviti študijo o financiranju športnih prireditev. Naslednji teden bo organizirana konferenca v Bruslju na temo dokumenta s politikami in omenjali bomo tudi to, da igre na srečo prispevajo k financiranju športnih prireditev. Hvala lepa, gospe in gospodje, še naprej vam bom prisluhnil in še naprej se bom posvetoval s vsemi zainteresiranimi stranmi. Še pred jesenjo pa upam, da bom prišel ponovno pred vas z zeleno knjigo in upam, da bomo tako dosegli večjo koordinacijo in sodelovanje na ravni Evropske unije. Hvala lepa, gospod komisar. Do 12. pa zdaj prekinjamo zasedanje in ob 12. se nadaljuje zasedanje z glasovanjem. Hvala.